zapisnik in sprejeta besedila z 22. in 23. 6. in izrednega zasedanja 28. 6. so na voljo ali kdo nasprotuje tem zapisnikom. Če ne, so zapisniki s tem sprejeti. Prosim. Mikrofon. Um, samo uh, vprašanje v zvezi s poslovnikom. Rekli ste in govorili o uh, groznih terorističnih napadih in želim kot italijanka predvsem eh, povedati, da so bili v, v Bangladešu tudi italijanske žrtve in zato smo pravzaprav hoteli, da bi obravnavali bangladnem zasedanju. Vendar se nam zdi, da je Eh, torej, to, kar ste rekli, eh, se nam zdi zelo prav in predvsem kot um, italijanska poslanka želim izreči eh, sožalje tudi italijanskim družinam, um, ki um, so imele žrtve v teh napadih. Hvala, gospa Gardini, hvala, da ste opozorili na žrtve iz vaše države. Prav gotovo ste govorili v imen vseh italijanskih kolegic in kolegov in da moramo izražiti, izraziti posebno sožalje žrtvam tudi iz te države. Torej, portugalske in polske oblasti so me obvestile, da uh, sta, da sta bila gospa Ursula Krupa in gospod Dos Santos bila izvoljena v Evropski parlament in sicer bosta zamenjala gospo Ferrero in gospoda Fojčiskovskega. Prav prisrčno pozdravljamo nove kolege in ju upozarjam na to, da se udeležujejo sestankov parlamenta z vsemi pravicami v skladu s poslovom.